sice. Mi bomo redno obveščali parlament glede nadaljnega razvoja pogajan. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, komisar De Kuht. Dva predloga resolucij sta bila uložena ob zaključku razprave. Um, B z dvema številkoma dveh političnih skupin. Jutri bomo glasovali o teh resolucijah ob pol dvanajstih. Gospe, gospode, v skladu s 216. členom bi sporočil, da nismo dobili nobenih predložitev da, k spremembi s, um, zapisnika, tako da je ta velja za sprejetega. Sedaj pa bomo se uh, posvetili trgovinskim odnosom med EU in Tajvanom in najprej bom dal besedo pripravljalcu tega vprašanja, gospodu Kasparju, štiri minute spoštovani gospod predsednik kolegice in kolegi dvostranski odnosi med evropsko unijo in tajvanom so leta dva tisoč enajst znašali več kot štirinajst milijard evrov lani pa so se trgovinski odnosi dodatno intenzivirali. Trenutno je ta situacija, da kot Evropska unija v tej regiji in v Tajvanu, okoli Tajvana smo zelo aktivni, kar zadeva trgovinske odnose, nekaj mesecev pa že velja eh, prostotrgovinski sporazum med EU in Južno Korejo. Začeli smo tudi s pogajanji o prostotrgovinskem sporazumu z Japonsko. Poleg tega imamo trgovinske odnose s Kitajsko, kot čemer smo pravkar govorili in želeli bi si tudi eh, nadaljnega intenziviranja odnosov Uh, odno, uh, z, cilj, uh, z centralno Kitajsko. Še s štirimi dodatnimi državami se pogajamo, po drugi strani pa nismo našli možnosti, da bi intenzivirali trgovinske odnose s Tajvanom. In seveda nima smisla, če zdaj ko govorimo o prostotrgovinskih odnosih, tukaj omenjamo Tajvan. Ampak mislim, da bi morali sedaj razmisliti o tem, kako bi svoje dobre trgovinske odnose s Tajvanom dodaljne gojili, kako bi jih povečali in kako bi preprečili, da bi Tajvan v tem okolju izostal. Namreč okolju, da imamo štiri države, ki so neposredni bližini Tajvana, da z njimi intenziviramo odnose, da se pogovarjamo o istih industrijskih panogah in da so naša evropska podjetja zelo aktivna v Tajvanu, po drugi strani pa Eh, torej eh, so Evropska unija in evropski investitorji med največjimi investitorji v Tajvanom, zato moramo dejansko razmisliti, kako bi lahko okrepili trgovinske odnose s Tajvanom. Zato danes sprašujemo Evropsko komisijo, kako ocenjuje trgovinske odnose med EU in Tajvanom, kakšne možnosti vidi komisija za krepitev trgovinskih uh, odnosov s Tajvanom, glede na situacijo, ki sem jo pravkar orisal, pa tudi glede na to, da se bodo kmalo začele pogajanja s Kitajem. Kitajsko in kaj bi lahko storili skupaj, da bi zagotovili, da Tajvan v tem trikotniku ali večkotniku uh, trgovinskih odnosov ne bi bil pozabljen. Zato sem zelo hvaležen, da sedaj, ko smo se pogovarjali o. Uh, o Kitajski, da lahko sedaj pogovorimo se tudi o tej temi. Vsem kolegom, vsem političnim skupinam sem zelo hvaležen, da smo lahko ti dve razpravi uh, razvrstili tako, da sledita ena drugi in upam, da se bomo lahko danes pogovorili o tem, kako bi lahko te odnose dodatno ukrepili in razvili. Hvala. Hvala lega. lepa, gospod Kaspari. Sedaj pa dam besedo komisarju Deguhtu, ki bo spregovoril v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod Kaspar in dragi poslanci. Pred dvema letoma je Evropska komisija se odzvala na ustno vprašanje glede odnosov s Tajvanom. Takrat smo že veliko dejali in veliko tega še vedno velja. Tajvan je sedaj. Se, 15. mesta, ki ga je zasegla leta 2010, se je spustil na 23. mesto naših trgovinskih partnerjev. No, Evropska unija pa še vedno je uh, največji izvoznik na Tajvan. Torej, uh, trendi so podobni kot v odnosih med Tajvanom in Eh, in Japonsko in Tajvanom in ZDA. Je pa seveda prišlo do upada zaradi krize, ki se je začela 2008. No, eh, visoki uradniki se srečajo s tajvanskimi kolegi vsaj enkrat na leto in obrnajo številna vprašanja, tehnične uvere, eh, gospodarske oznake, geografske oznake, um, okoljska vprašanja. To so ključne teme in naš dialog se, um, uh, se otoča zlasti na necarinske ovire. To je ključnega pomena. V sestankih na, na sestankih iščemo rešitve za to, da bi ustvarili vzdušje za trgovino in naložbe, ki skrbijo za intelektualno lastnino in skrbijo za boljši tok eh, naložb. Komisija tesno sodeluje z Azijo, eh, z podporo parlamenta. Eh, pogajamo se s Singapurjem, Malezijo, Tajvanom, Vietnamom in Japonsko za trgovinske sporazume. Poleg tega smo se tudi lotili uh, tega sporazuma, ki smo ga pravkar obravnavali s Kitajsko. Torej, čas bo tudi uh, prišel za to, da bi videli, kako bi lahko morda okrepili na naše odnose s Tajvanom da bomo to v kratkem tudi preučili, torej morebitne nove sporozume s Tajvanom. Hvala, komisar de Guh. Sedaj pa eh, je govornik v imenu pričnih skupin. Začenja gospod Stasni za dve minuti. Thank you, Chairman, Commissioner. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar sprejetje resolucije za pogajanje stavljanje korak v pravo smer, da bi okrepili naše odnose s Tajvanom, tako kulturno kot gospodarsko. V zadnjih 20 letih je dvostranska eh, trgovina s Tajvanom se povečala za 12 krat. Gre za trgovinsko izmenjavo v višini 40 milijard eh, leta 2011 vendar pa je to še vedno manj, kot je pravi potencial te trgovine. Tajvan je solidna demokracija, živahno gospodarstvo in lahko marsikaj ponudi Evropske unije. Pred nekaj leti sem odboru in ta se zauzemal za te tesnejše odnose, zato da bi Eh, torej mi tudi mi imeli kaj od tega. In komisija je takrat dejala, mi ne želimo biti prvi. Sporočilo je bilo jasno. EU ni želela provocirati Kitajske. In želela je videti, kako se bo Kitajsko zvala na eh, prosto trgovinske sporazume med Tajvanom in drugimi državami. Eh, Nova Zelandija, Eh, Singapur, Nova Zelandija so države, ki se bodi si pogaja, bodi si pa so že sprejele to vrste sporazume s Tajvanom. Ali si lahko EU privošči, da zaostaja za njimi? Odgovor na to vprašanje je zelo jasen. Če želimo koristiti življanom na obeh straneh, potem potrebujemo pogajanja za trdnejše povezave s Tajvanom in pogajanja naj se začnejo raje prej kot kasneje. Hvala. Hvala lepa, gospod Stasni. Sledi gospod Morera, minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trgovinski odnosi med Evropsko unijo in Tajvanom so pod svojim potencialom. Naša dvostranska trgovina pa se je v zadnjem desetletju povečala za 12 krat. Torej lahko še povečamo naše trgovinske odnose. Morali bi za to, da okrepimo naše odnose, komisija bi se tega morala zavedati. In resolucija podpira ravno to, da bi morali šli v to smer. Evropska unija bi se morala pogajati morali bi imeti sporazum o naložbah ne le s Kitajsko, temveč tudi s Tajvanom. Seveda pa moramo eh, vključevati potrebne zahteve. In Evropska unija je pristojna za sporazume o naložbah. Razumem seveda, da potrebujemo recipročno liberalizacijo dostopa do trga za to, da zaščitimo investitorje. Vendar, če si ogledamo prioritete komisije, ki jih je predstavila v svojem sporočilu iz 2010 o tujih naložbah, potem ni razloga, da bi Tajvan izključili iz delnega programa komisije. Danka, Hvala lepa, gospod Morera. Sledi gospod Kazak za dve minuti. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Аз... Хваля, господ председател. Ценени господ комисар. Ne maram ponavljati številk, ki so značilne za naše trgovinske odnose s Tajvanom. Jasno je, da zaostajamo za pravim potencialom, ko gre za naše gospodarske odnose. Moramo jih okrepiti, moramo graditi na že obstoječih dobrih gospodarskih odnosih med obema partnerkama. Razvoj industrije in IT-ja, pa tudi zelene energije, je nekaj, kar bo omogočilo uh, priložnosti za nova delovna mesta. To so panoge, ki imajo visoko dodano vrednost in um, lahko omogočijo rast za oba partnerja. Konstruktivni pristop Tajvana je povzročil, da so sklenili 31 partnerskih sporazumov tudi z Japonsko in Kitajsko. To pomeni, da je Tajvan pripravljen za to, da podpiše nadaljne sporazume z drugimi eh, državami in torej sporazume, ki temelijo na pristopu STO-ja. In bodoči eh, sporazum EU-Tajvan bodo povečali izvoz EU za, za tudi do 12 milijard evrov letno. Tako bi pozvali komisijo naj začne pogajanja s Tajvanom. Komisija ne sme pocenjevati koristi dvostranskega sporazuma s Tajvanom. Ne smemo zaostajati, ko gre za odnose s Tajvanom. Sporazum bo dal jasen signal, da Evropska unija podpira demokracijo in, in pluralizem v državi kot je Tajvan. Hvala kolega Kazak, sedaj pa minuto in pol, gospa Keller hvala lepa zeleni ne delimo nujnosti s katerim se sedaj išče investicijski oziroma trgovinski sporazum s tajvanom evropska podjetja v tajvanu že investirajo investicije iz evropske unije so celo na prvem mestu v tajvanu. Oba gospodarstva sta že dobro integrirana, torej ne vidimo, zakaj je tako nujno treba ukrepati. Vedno znova kot parlament tudi pravimo, da bi morala generalna direkcija oziroma komisija določiti prioritete pri, pogajal, pri eh, trgovinskih pogajanjih tudi omeje, zaradi omejenih virov. Pogajamo se že z ZDA, Kanado, Indijo in tako naprej. In kot parlament smo tudi v težkem položaju, če ne moremo niti analizirati in spremljati pogajanj. Torej, eh, po, dra, po drugi strani pa seveda. Um, moramo spremljati to vrstno izvajanje potem sporozumov. Tudi kot zeleni menimo, da je dobro, da ne pozabimo odnosov s Tajvan, Tajvanom, še zlasti, če sočasno se pogajamo o investicijskem sporozumu s Kitajsko. Evropska unija bo imela koristi od tega, če se bomo eh, podpiralo človekove pravice in ostale standarde v Tajvanu. Nam je pomembno, da se bilateralni odnosi na tem področju podpirajo, ne pa da se zgolj zasleduje gospodarska perspektiva. Če želimo močnejši dialog s temi državami, potem ta ne sme vključevati zgolj gospodarskih vprašanj. Hvala. Hvala kolegica Keller. Za dve minuti gospod Tenak. Gospod predsednik, No. No. kot predsedujoči skupini eu tajvanskega prijateljstva pa sem eh, torej pozival k temu da bi se morali odzivati na dinamičnost tajvanskega gospodarstva in da bi morali eh, imeti sporazum s tajvanom kar bi gotovo koristilo obema Eh, partnerjema. Tajvan je gospodarski čudež 21. stoletja. Tajvan je dejansko uh, mesto, kjer se proizvaja ogromno proizvodov, ki jih upravlja Evropske unije. In mislim, da je tu veliko prostora za izboljšanje trgovinskih odnosov. To koristi tako nam kot njim in mi smo že ver, eh, oziroma največji ver tujih neposrednih investicij na Tajvanu, kar je seveda pomemben doseže glede na to, na katerem kontinentu se nahaja. Kitajska sicer, ima sicer 58 več prebivalcev kot Tajvan, eh, no trgovina je pa le 11 krat večja in predsedniku vlade uh, Tajvana moramo čestitati, ki je dejansko veliko storil za to, da je izboljšal odnose s Kitajsko. Tajvan je sprijel FTA z Novo Zelandijo in mislim, da EU mora sprejeti to priložnost in ne moremo eh, se si dovoliti, da bomo taj s pritiskom strani Kitajske. Mislim, da moramo Tajvanu omogočiti, da uh, sodeluje v mednarodnih organizacijah, kot recimo IKO, saj so vredostojen partner, ki spoštuje demokracijo in ljudevino prava. Hvala lepa, gospod Kenok. Kenok, ali dovolite vprašanje kolega Šulca? Do you allow a question of colleague Schulz? Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Tenok, imel bi eno vprašanje. Kako uh, pa vi vidite politiko Evropske unije ene Kitajske? Kajti uh, utemeljitev sporazuma s, tajs, s Tajsko zaradi um, nek, eh, torej pri, priključitve kitajske, se mi zdi to zelo eh, cinično. Torej, od 90-ih let je prišlo do velikih tajvanskih investicij na kitajskem. To je, veliko, eh, to je pomenilo veliko prednosti za obe strani. Foxconn pa je kitajsko podjetje in je povezano s številnimi težavami. Na me niste poslušali, kajti govoril sem o Novi Zelandiji, ki sicer podpira kitajsko politiko in ne priznava Tajvana kot neodvisne države, vendar je sprejela FTA z Tajvanom. Tajvan je članica STO-ja. No, večina država STO-ju pa ne priznava Tajvana uh, kot neodvisno državo. Torej imamo zelo nenavaden odnos do Tajvana. Vendar nekih 30 držav vseeno uh, priznava Tajvan kot državo, kakorkoli že vsi pa s Tajvanom trgujejo kolegi Tenok. Hvala lepa, gospod uh, Tenok. Sedaj pa gospod Belder za minuto. Hvala. Kot nizozemec se zavedam zgodovinskih vizij s Tajvanom, Formozo. Uh, odnose grejo nazaj v leta 1623 in poziv k. Eh, tesnejšim stikom s Tajvanom, eh, ni kar tako. Imeli smo pred dvima letoma eh, razpravo s komisarjem glede odnosov s Tajvanom in takrat sem se zauzemal za to, da bi okrepili trgovinske odnose s Tajvanom. Vendar vidim, da sedaj dve leti kasneje se ni zgodilo nič. Torej, gospodarska dejavnost je seveda uh, nekaj, kar sploh ni pod vprašajem. In mislim, da bi bilo pomembno okrepiti sodelovanje s Tajvanom. Hvala, gospod Belder, za minuto in pol o, v imenu zadnjega predstavnika političnih skupin, gospod Kolniš. Eh, Dragi kolegi, Naši portugalski kolegi vam bodo povedali, da so oni začeli že prej eh, sodelovati z Tajvanom, še pred nizozemci, vendar to ni predmet razprave. Tajvan je pobegnil komunizmu leta 1949. In z razumom, disciplino, tradicionalnimi vrednotami je dosegal izjemen napredek. To bi lahko tudi bil dosežek Kitajske, če bi ji bil maoizem prihranjen. Zato se je Tajvan dejansko razvil. Tajvan je pravzaprav konkurenca, eh, no konkurenca je vedno potrebna v mednarodnih odnosih in temeli tudi na socialnem dumpingu, zlasti v velikih komunističnih državah, ki so postale kapitalistični paradiž, paradoksalno, to govorim sve do Kitajske. Ne gre zgolj za prosto trgovinski sporazum, vendar menim, da moramo uh, začeti se pogajati s Tajvanom in sprejeti sporazum uh, uh, eh, Stevenom. To uh, pa je seveda odnosi med Kitajsko in Tajvanom, pa so nekaj, kar moramo prepustiti njim. Moramo pa podpreti uh, tajvansko kandidaturo v mednarodne organizacije. Najlepše hvala, gospod Golniš. Naslednji dajem besedo za dve minuti. Gospod Andrej Kinej. Evropska unija temelji na trdnih temeljih in na močnem gospodarstvu. Razen investicij samostojno so se mnogo eh, podjetij odločilo za eh, skupne naložbe. Investirali smo več kot 20 milijard v Tajvanu in smo s tem največja skupina pred ZDA in Japonsko. Večina uh, podjetje, ki dela na Tajvanu, pa deluje tudi na Kitajskem. In tukaj govorimo o regionalni povezanosti. Naj izpostavim nekatere politične aspekte naše današnje razprave. Vsi vemo, kako komplicirana je današnja situacija v svetu. Tukaj ne gre le za uh, trgovinske odnose, ampak gre za sodelovanje z demokratično. Uh, Eh, državo. Predpogoj za integracijo eh, je gospodarsko eh, sodelovanje med oziroma sporazum ekva med Tajsko in med Tajvanom in Ljudsko republiko kmeta, Kitajsko. In naj zaključim trdne odnose in bližnje odnose moramo imeti z Tajvanom. Trgovinska podlaga je jasna. Um, trgovinski sporazumi z Singapurjem in eh, Korejo, ki smo jih že podpisali, govorijo, da je to potrebno. Evropska unija bo iz takega trgovinskega sporazuma imela koristi ne le z povečanjem trgovine, ampak eh, tudi z povečano povečanjem trilateralne trgovine med EU, eh, Tajvanom in Kitajsko. Leno. Lepše hvala, eh, gospod Kocolino. Po Japonski, Južni Koreji in prav zdaj Kitajski, kjer smo razpravljali danes, mislim, da se moramo odločiti in začeti pogajanja z Tajvanom. Eh, obseg trgovine se je v zadnjih letih bistveno povečal in so, je še vedno pod potencialom. Med eh, tujimi investitorji eh, so evropejci med vodilnimi naša podjetja, eh, se že dolgo časa udestvujejo v Tajvanu, vendar pa potrebujemo nek institucionalni okvir, politika in inštitucije zamujajo glede na socialne, socialne in gospodarske trende. Zato je treba spodbuditi eh, nek trgovinski sporazum in sporazum o naložbah, tako da lahko pridemo do nekega jasnega cilja. Torej, vzpostaviti moramo neko razvojno politiko za Evropsko unijo in to povezati z Tajvanom. Tajvan se eh, bistveno demokratizira, gospodarska rast je velika in z naše strani si zasluži več in novo pozornost. In zaradi tega pričakujem od eh, komisije eh, glede tudi na razvoj dogodkov z Kitajsko, da bo začela z pogajanji z Tajvanom. Najlepše hvala, gospod Rinaldi. Hvala, gospa predsedujoča. Tajvan je ekonomska sila, ki ima razvite trgovinske odnose tudi z bilateralnimi odnosi, podpisanimi z mnogimi državami, med njimi tudi za Ljudsko republiko Kitajsko. Vendar je to tudi demokratična država, eh, ki ima pluralistično. Um, kulturo, ki temelji na vladavini prava. Glede na to, da govorimo o investicijah v povezavi z Pekingom, enostavno ne smemo pozabiti na Tajpej. Obstajajo veliki razlogi. Um, imamo eh, pomembno blagovno menjavo. Tajvan ima pravzaprav skoraj največje eh, število patentov na prebivalca, to je zelo razvita država. Moralno gledano eh, pa je to še vedno država, kjer ni samo ene politike. Tajvan je neodvisen že kar nekaj časa. Uh, in oviranje za vstop v STO oziroma mednarodne organizacije je tudi eh, politično stališče, ki upošteva razmerje sil v regiji, eh, ne upošteva pa situacije v Tajvanu. Eh, moramo govoriti bolj konkretno ne le o nebu, ampak tudi o trgih. Najlepša hvala, naslednji govornik je gospod voorzitter een handelsovereenkomst tussen de europese. najlepše hvala trgovinski eh, sporazum med evropsko unijo in tajvanom je pomemben tovrstni sporazum ehm, trgovinski odnosi med tajvanom in EU so se v zadnjih dveh desetletjih bistveno izboljšali. E, Tajvan je pa e, seveda zauzel, tu, začel igrati tudi drugačno ulogo na mednarodni sceni, tudi v povezavi z Ljudsko republiko Kmeta, Kitajsko. In jasno je, da je Tajvan demokratična država. Tajvan in Kitajska e, sta porazum pisala o trgovini in zaradi tega, kot Evropska unija, mi moramo saj začeti se pogajati o takem sporazumu. To bo prav gotovo v interesu mnogih. In eh, na ta način bo Tajvan izstopil iz diplomatske puščave. Prednost za evropska podjetja pomeni večji dostop do tajvanskega trga in tudi spodbuda za boljše zaščito intelektualne lastnine evropskih podjetij. Veliko eh, ukrepov je bilo že sprejetih, vendar pa marsikaj moramo še postoriti. Najlepše hvala in sedaj gospod Lizek. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje kot številni od vas, ki ste tukaj prisotni v dvorani, sem tudi jaz pred nekaj možnosti, pred meseci imel možnost obiskati ta ven. Kaj sem videl tam? Predvsem sem videl, da je to demokratična država. Eh, sestal sem se s predstavniki dveh največjih političnih strank in vse to potrjuje dejstvo, da je to običajna demokracija z običajnim političnim konkuriranjem in običajnimi volitvami. In to je treba povdariti, kajti v vseh državah Azije ni opaziti teh um, pogojev. Prav tako sem videl tudi zelo napredno tehnologijo, zelo visoko razvito gospodarstvo in mnogi od vas ste danes že govorili o odnosih s Kitajsko. Tukaj bi bilo treba navesti nekaj dejstev iz nekaj zadnjih mesecev. Vsak dan na ducat uh, letal pristane iz Ljudske republike Kitajske v Tajvanu, ta pa pristajajo v Pekingu in Šanghaju. Na deset tisoče Kitajcev obiskuje Tajvan. Tajvanska podjetja že nekaj let vlagajo milijarde evropskih, eh, ameriških dolarjev v ljudsko republiko Kitajsko. In če danes v Evropski uniji govorimo, da je eh, Kitajska največja izvoznica na svetu, bi morali pogledati si tudi, kateri so deseti največji izvozniki iz Kitajske, izmed petih največjih so vse tajvanska družba, ki so investirale uh, znanje in denar v Kitajsko. In to je treba vedeti. Evropska unija mora okrepiti odnose s Tajvanom, kajti to pomeni priložnost tako za Tajvan kot EU. Najlepše hvala, gospod Lizek. In sedaj, gospa eh, Bdijek, učet. Hvala. Za krepitev trgovinskih odnosov med EU in Tajvanom se nam zdi pomembno, da je dobro, da se pozitivno odzovemo na želje te države, da se pogajamo v dvostranskem sporazumu. S tem bi tudi podprli demokratične institucije te države. Tako kot smo to storili, recimo, ko smo sprejeli tak sporazum z Južno Korejo. S tem bomo vzpostavili odnos, ki bo koristen za obe gospodarstvi, zlasti, ko gre za uh, varstvo naložb in dostopa do trga. Treba je spodbujati eh, trgovinsko izmenjavo. S tem bomo tudi lahko dosegli gospodarsko rast za naše gospodarstva. Seveda pa se moramo držati pravil večstranskega sistema in moramo uh, vključiti določbe, kot so socialni standardi, okoljski standardi in družbena odgovornost podjetij. Lepše hvala. In sedaj Graham Watson, izvolite. Naša zadnja razprava eh, je eh, obravnavala eh, še en tak sporazum, samostolni sporazum z Kitajsko sedaj razpravljamo o drugem in ne sme prvi ostati edini. Tajvan je dobro poznan evropskim poslovnežem, že desetletja z njimi eh, trgujem in ta azijski, azijski trg je svobodna trg. Je odprt trg, imamo eh, skupne. Eh, dialoge, vendar pa številke v blagovni menjavi zaostajajo. In eh, komisija je govorila o eh, posebnih eh, vrednotah Evropske unije, ki jih bo uveljavljala v sporazumu z Ljudsko republiko Kitajsko. Isto lahko naredimo tudi v primeru Tajvana. In to je seveda osnova za poveča, povečanje investicij in trgovine velja tako za Kitajsko kot za Tajvan, eh, vključno z Evropsko investicijsko banko. Zato eh, predlagam, da paralelno izvedemo eh, sporazum o naložbah z Tajvanom, tako da zagotovimo pravno varnost za investitorje ter povečamo obseg in kakovost trgovanja. Najlepše hvala, eh, kolega Kazak, vam želi zastaviti vprašanje. Modri karton sprejmete. Ja, gospod Kazak. Благодаря, госпожо председател. Сър Уотсън, като... Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Sir Graham Watson je človek, ki prav gotovo dobro pozna Kitajsko. Omenili ste, kako pomembno je izboljšati naše trgovinske odnose z uh, Tajvanom. Po drugi strani pa vemo, kako občutljiva je situacija Tajvana uh, eh, vizavi. Um, Kitajske, Ljudske republike Kitajske, kako se bo odzvala Ljudska republika Kitajska, če se Evropska unija odloči okrepiti trgovino z Tajvanom, kaj se lahko bojimo taga, takega odziva za strani Ljudske republike Kitajske. Well, friend, Mr. Uh, eh, gospod eh, Kazak se je uh, dotaknil nečesa, eh, česar se nekateri voditelji v državah članicah bojo, vendar pa Evropska unija tukaj mora biti drzna. Eh, ni nobenih uradnih eh, ovir. In tudi eh, Kitajska ne more eh, zagovarjati karkoli proti temu sporazumu. In v našem interesu je in v skladu z našimi vrednotami je, da trgujemo z vsemi državami, zlasti s demokratičnimi, s katerimi imamo veliko več skupnega. Fjellner. Najlepše hvala, gospod Fjellner. Tak, tak ordförande. Najlepše hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Evropska unija je ravno kar podpisala prostotrgovinski sporazum z Singapurjem in drugimi, to pomeni cenejše proizvode za potrošnike v Evropski uniji. Tajvan je moderna e, država in e, sedma največja trgovinska partnerica EU v Aziji in z njimi še vedno nimamo ustreznega sporazuma na tem področju. Ne vem, zakaj. Um, Tajvan eh, je nekako izpuščen iz mednarodne skupnosti, vendar na to ne smemo več pristajati. Nova Zelandija je pred kratkim podpisala eh, investicijski sporazum z Tajvanom in če želimo se zanašati na Tajvan, če mu želimo zaupati, potem eh, verjamem, da se sploh ne bi niti upali začeti. Pa, pogajati z Evropsko unijo, če bi tako ogrozili svoje odnose za ljudsko republiko Kitajsko. Tajvan je enak kot eh, njegovi eh, konkurenti, ki imajo sedaj uh, dostop do Evropske unije. Uh, dejansko jih na nek način izključujemo, če se z njimi ne pogajamo. Tudi, če obstajajo jasni argumenti za tako ravnanje, je pa vendarle tukaj moralni aspekt najpomembnejši. Razmisliti moramo o začetku pogajanj, eh, da sprejmemo ambiciozen trgovinski sporazum in najboljše je, eh, da smo pri tem pogumni. Najlepše hvala za besedo odločili smo se, da bomo z azijskim kontinentom eh, povečali sodelovanje, eh, da bomo sklenili veliko ambicioznih trgovinskih sporazumov. Mnoge države, med njimi Tajland, eh, pa imajo pri tem mnoge možnosti in vidijo to kot dober obet. To naj bi prineslo tako gospodarske kot socialne koristi. Uh, Po drugi strani pa Evropska unija mora spoštovati mednarodna pravila. Mednarodna pravila dovoljujejo Tajvanu, da vodi konstruktivni politiko. Imajo 19 sporazumov z Kitajsko in 31 sporazumov z drugimi državami. Tajvan je eh, članica svetovne trgovinske organizacije ter Azijsko-pacifiskega foruma. E Eh, tajvan je osemindvajseto največje gospodarstvo na svetu zato je pomembno utrditi odnos med EU in Tajvanom. Za dvanajstkrat se je povečala trgovina s Tajvanom v zadnjem desetletju. Sedaj imamo možnost, da bi sklenili trgovinski sporozum, tako bi okrepili te odnose. Gospodarski faktori, visoki demokratski standardi so to, kar za nas dela Tajvan pomembnega partnerja. Zato pozivam komisarja gospoda Degufta, da se začne pogajati s Tajvanom za sporazum eh, o naložbah in trgovinski sporazum. Tajvan je leta 2012 postala članica STO-ja. Leta 2010 smo tu sprejeli liberalizacijo vizumskega režima za vizum. Jaz sem bil pročevalec. Leta 2010 je s Kitajsko eh, eh, podpisal sporazum FTA in sporazum o intelektualni lasnini. Poleg tega so sklenili 31 trgovinskih sporazumov z različnimi državami, tudi z Japonsko. Tudi z ZDA so sprejeli okvirni sporazum. Zaključili so tudi pogajanja za gospodarsko sodelovanje. z Novo Zelandijo, čeprav nimajo diplomatskih odnosov s to državo. Torej, Tajvan ima sporazume s Panamo, z Gvatemalo, uh, z Salvadorjem in Nikaragvo. Zato mislim, da je res potrebno, da komisija začne čim prej se pogajati eh, s Tajvanom, da bi torej sklenili sporazum o trgovini in naložbah. Najlepše hvala. Kolega Luhana ni v dvorani, zato nadaljujemo s postopkom Catch the Eye. Pritegnite pozornost. In zato dajem Sprva dajem besedo gospodu Kellyju. Najlepše hvala za besedo. Vesel sem, da lahko spregovorim o tej temi. Eh, odzval bi se eh, na to, kar je rekel gospod Tenok. Eh, vse je povedal, ko je rekel, da je Tajvan eh, nevrijetno napredovao, govoril je o finančni dinamiki, o gospodarskem razvoju, o izboljšanju trgovinskih odnosov in pravi, da je ta sporazum najbolj smiselen. S tem se pa vsem strinjam. Tajvan pa, mislim, jaz ravno tako moramo obravnavati usporedno z Kitajsko. Te zadeve se med sabo ne izključujejo, moramo poskušati izboljšati naše odnose z obima državama, še zlasti, ko gre za trgovino. Zavedati pa se moramo, da je Tajvan tisti, ki spoštuje demokratična načela enako kot mi in eh, zaradi tega eh, sem hvaležen, da to razpravo danes večer vodimo. Orvaj. Najlepše hvala, kolegi. Eh, hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Tudi če se sprehajate po prečudoviti Budimpešti ali pa obiščete drugo mađarsko mesto, boste prav gotovo videli nekaj žalostnega. Namreč veliko praznih trgovin brez izložb, številne manjše pod družbe, ki so šle v stečaj, številne uh, Eh, družinska podjetja so šla v stečaj, kar je ogrozilo obstoj celih družin ali pa jih je uničilo njihov eh, obstoj. Zakaj? Ker niso bili mogli iti v korak s konkurenti, z multinacionalnimi trgovinskimi verigami, bili so pač prešipki. Po drugi strani pa je če dalje več majhnih in večjih podjetij, ki uvažajo veliko izdelkov iz Azije, ki so največkrat slabše kakovosti. MSP-ji na mačarskem niso mogli konkurirati. Seveda nimam dovolj časa, da bi se spustila vse podrobnosti, ampak prosila bi vas le eno. Evropska unija se pogaja o trgovinskih sporazumih in ko takrat o njih, ko o njih mi razpravljamo, potem bi morali imeti pred očmi tudi interese teh MSP-jev v Evropi. Resnično vas vse prosim, da se držite teme, o kateri govorimo in da se tudi držite odmerenega časa. Gospod Kuken. Tajvan je sedmi največji op. Najlepša hvala. Tajvan je sedma največja trgovinska partnerica Evropske unije v Aziji. Krepitev vzajemnega sodelovanja na tem področju je v interesu obeh zato bi želel podpreti pogajanja eh, oziroma oblikovanje trgovinskega sporazuma med EU in Tajvanom. Stabilizacija odnosov med Tajvanom in eh, Kitajsko je omogočila Evropske unije, da širi eh, svoje delovanje prek Tajvana Kitajske tudi v jugovzhodno Azijo. Ne smemo pozabiti, da bi morala Evropa bolje izkoriščati napredek Tajvana na področju raziskav in razvoja, če želimo ukrepiti naš trajnostno rast in konkurenčnost. Izkušnje Slovaške potrjujejo, da se tajvanske naložbe osredotočajo na tiste sektore, ki imajo višjo dodano vrednost. Zato moramo iskati načine, kako bi se lahko pogajali tako, da bomo zaščitili eh, naložbe in drugače eh, koristili obema stranima. Hvala, gospod Kukan, gospod Bronz. E evropska unija ima trgovinski primanjkljaj s tajvanom vendar ima pa presežek pri storitvah združeno kraljestvo ima precejšnji trgovinski primanjkljaj s tajvanom celo v razmerju ena proti tri kar spodkopava britansko industrijo in podjetja naš presežek v storitvah pa se iz leta v leto manjša naložbe zk na tajvanom so zelo majhne in veliko manjše od tajvanskih naložb v združenem kraljestvu recimo. Eh, če britanski kapital financira torej konkurenco iz Tajvana. Poleg tega ta država um, investira v gospodarstva z nizkimi plačmi, ki bodo tudi k malu naši konkurenti. Tukaj nismo uh, pragmatični, ker bi to koristilo Evropske unije, ampak pozdravlja to zaradi tega, ker to uh, podpira cilje STO, da bi imeli svetovno trgovino. Evropska unija tukaj ne zasleduje evropskih ciljev, temveč globalne. Hvala. Hvala, gospod Bronz. Zadnji govornik o tem krogu pa bo gospod Bilan. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Tajwan wyraził gotowość negocjacji dwustronnej umowy. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tajvan je izrazil pripravljenost za sklenitev oziroma pogajanja o to vrstnem sporazumu in če tudi to, ta otok ni priznan kot suverena država, bi moralo biti to v našem interesu, kajti naši odnosi z Pekingom ne smejo prevladati naših odnosov z Tajpejem, če tudi so odnosi med tema dvema deželoma sedaj intenzivnejši. To vrstni sporazumi so koristni za nas, s tem bi lahko prišli do kitajskega trga in to bi lahko bila alternativa ali pa dopolnitev sporazuma s Pekingom. Bidingom. Poleg tega je tukaj še vprašanje podpiranja demokratičnega sistema pravne države, ki ima pluralističen sistem. Zato zagovarjam poglabljanje odnosov z našimi tajvanskimi partnerji in tudi ureditev, kar zadeva varstvo investicij. Eh, tudi še zlasti, če upoštevamo, kako daleč je razvit eh, Tajvan, ko govorimo o sodobnih tehnologijah, ki so tako podobne sodobnih gospodarstvih. Gospod komisar, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo kratek bom, ker sem že oblikoval politiko in razložil politiko, ki zadeva vprašanje, ki ga je zastavila skupina poslancev v ustnem vprašanju. Rad bi povdaril, da odlo sprejemamo odločitve, Eh, le v tem pogledu, kaj najbolje za Evropsko unijo in evropske državljanje. Da povem posem jasno, ne bi se branili pogajanj s Tajvanom zaradi tega, ker bi temu nasprotovala Ljudska republika Kitajska. To je naša suverena pravica. Po drugi strani pa obstajajo tudi druga merila, ki so tukaj upoštevanja vredna, namreč potencijal pogajanj uh, s Tajvanom primerjavo z drugimi možnimi političnimi izbirami. Ta hip moram reči, da so dejansko naši viri izčrpani in to je zelo milo rečeno. Vsekakor pa ne bomo tukaj uh, črtali zamisli seznama, da bi se pogajali o investicijskem sporazumu, ki bi prav tako vključeval dostop do trga. Tako da bomo to obravnavali v pravem času. Prasveda sem razumel, kaj so povedali poslanci in poslanke. Slišal sem skoraj da soglasno podporo temu, da bi imeli tesne gospodarske zveze in odnose s Tajvanom. Tako da bomo to vsekakor imeli v mislih, ko bomo znova obravnavali to vprašanje v komisiji. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar. Dragi kolegi in kolegice, s tem smo zaključili razpravo, dobili smo predlog resolucije, eh, glasovanje bo potekalo jutri ob pol dvanajstih. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko.